el señor presidente. Buenas tardes, colega. Lepo pozdravljeni, dragi kolegi, dragi prijatelji. Začenjamo za našo sejo. Zapisnik včerajšnjega zasedanja smo že razdelili. Ima kdo kakšen komentar?